dve eh, področji, temeljni področji, ki si zaslužita našo skrb. Hvala lepa, gospa poročevalka, za eh, ta povzetek. S tem smo zaključili skupno razpravo. Glasovanje bo danes. Sedaj pa prehajamo h glasovanju.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 Eh, drage kolegice in kolegi, mislim, da lahko začnemo. Zahvaljujem se, eh, da ste se usedli, zavzeli svoje mesta. Eh, zahvaljujem se vam za razliko od tistih, ki ste še na prehodih. Najprej poročilo reda o, Evropskem industrijskem, tehnološkem in raziskovalnem eh, strokovnem centru za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov. Eh, tu glasujemo v svežnju, kdo je za, proti, eh, vzdržani, sprejeto. Potem pa predlog spremembe 11. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 62, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 159 za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 161 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 168 za, proti, vzdržani sprejeto. 183 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa sto šestindevetdeset del poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Konec. Zavrnjeno. Ostalo je brezpredmetno, potem pa se opravičujem. 184 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Potem bomo preverili drugi del eh, predloga spremembe 184. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Se opravičujem. Poimensko o 187 D glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. 185 od dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za. Preverili bomo prvi del 185, glasujemo. Konec glasovanja. U, sprejeto. E, drugi del za, proti, Vzdržani. Preverili bomo tudi drugi del. Glasujemo o drugem delu pri eh, predlogu spremembe 185. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 120. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 188 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, poimensko o 181 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 182 za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo o 182. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa po imensko o predlogu odbora. Glasujemo. E, oziroma o predlogu komisije. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Reda, prosili ste za besedo. Prosim.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 Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, kolegice in kolegi. Govorim v, imi, v skladu s členom 59 in sicer prosim, da se to poveri odboru, da začnejo po medinstitucionalna pogajanja za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj gre to v pristojni odbor, da se začnejo medinstitucionalna pogajanja pogajanja. Potem poročilo De Monte, eh, sprememba uredbe eh, v zvezi z izstopom eh, Združenega kraljestva, amandma 2, glasujemo poemensko, konec glasovanja. Sprejeto. To je bil sprejem v prvi obravnavi in sedaj je to zaključeno poročilo deli sprememba uredbe eh, Unije v zvezi z izstopom Združenega kraljestva, odbor za promet in turizem 25, eh, eh, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto v prvi obravnavi. Potem pa poročilo Meissner gre za pristaniške spremne zmogljivosti za odajo odpadkov iz ladij. Gospa Meissner, želite besedo? Prosim. Ja, sedaj očitno deluje. kolegice in kolegi na kratko želim povedati za kaj gre tu. Eh, mi govorimo o odstranjevanju smeti eh, zladi v evropskih pristaniških. Eh, do sedaj je bilo tako, da so lahko odlagali smeti deloma v morje, to bo prepovedano, morali bodo plačevati 100 odstotno odstranjevanje smeti v okviru pristaniških pristojbin in tudi ribiške eh, ladje bodo lahko eh, brez plačila odlagale eh, smeti, ki jih najdejo v morju, to je dobro za okolje in luke. Hvala vsem, ki ste sodelovali in veselim se že obsežnega soglasja. Imamo en predlog spremembe 117. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. dejansko je to sprejeto eh, in končano v prvi obravnavi v parlamentu. Potem pa poročilo Selimovič, podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnike obdelave podatkov, poleg tehnike elektronske obdelave podatkov, eh, določenih v carinskem zakoniku Unije, eh, sedem po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Osem za, proti vzdržani, sprejeto, devet za, proti, vzdržani. Eh, sprejeto vse v prvi obravnavi in s tem smo to zaključili. Potem pa poročilo Kaufmann, boj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi. Eh, amandma devetinsedemdeset, eh, poimensko glasujemo. Konec glasovanja sprejeto v prvi obravnavi in zaključeno. Potem pa nasprotovanje v skladu s členom 106 poslovnika menja vrednosti ostankov z več snovi, vključno s klotijanidinom. Po imensko glasovanje potrebujemo kvalificirano večino. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Tyson, želite besedo? Eh, hvala lepa. Gospa predsednica, kolegice in kolegi. Eh, torej to resolucijo je sprejel Evropski parlament. Osnutek uredbe komisije je v skladu s proceduralnimi koraki iz sklepa sveta iz leta 99.4.68 o komitologiji in uredbo 396 iz leta 2005 in to je v skladu s eh, izvedbenimi pooblastili komisije. Rada bi vas eh, tudi spomnila, da je stalni odbor dal eh, ugodno mnenje o tem osnutku akta in svet je že sklenil, da temu ne bo nasprotoval. Obžalujem, da je Evropski parlament zavrnil ta ukrep, ki temelji eh, na znanstveni oceni organa Evropske unije za zdravo hrano. To sem hotela izjaviti v imenu komisije. Hvala lepa. Sedaj bomo glasovali o nasprotovanju v skladu s členom 106, gensko spremenjena koruza 41.14. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa nasprotovanje v skladu s členom 106 poslovnika, gensko spremenjena eh, koruza MON 87411 po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Ugovor je sprejet. In potem pa tretji eh, ugovor v zvezi s gensko spremenjeno koruzo BT11 eh, MIR 162-15-07 GA21 po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Nasprotovanje je Eh, sprejeto potem nasprotovanje v skledu s členom 106 poslovnike aktivne snovi vključno s tiaklopridom poimensko glasujemo. Eh, konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu gospe Piri, poročilo o Turčiji za leto 2018. Bomo začeli z amendmajem 16, eh, eh, poimensko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno amendma 5, kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Se opravičujem, kolegi, ampak res ni jasno. Bomo preverili elektronsko amendma 5. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to eh, odstavek 9, eh, prvi del. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o amandmaju 20, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto amandma oziroma 12. Um, odstavek, uh, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Na to amandma 2 in 19 za proti vzdržani sprejeto, amandma 6 za proti vzdržani. To ni jasno, bomo preverili. Glasujemo o amandmaju šest. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to amandma sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Originalno besedilo 18, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 21, amadma 17 v štirih delih, poimensko za vsak del in začenjamo s prvim delom. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Drugi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Tretji del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o amantmaju tri, prav tako poimensko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Je zavrnjeno. Amandma 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Se upravičujem, ampak bomo preverili elektronsko. Amandma 8. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 18. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Amandma 21. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Na to izvorno besedilo odstavek 21 poimensko prvi del začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del prav tako poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. Na to amandma ena v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrneno. Drugi del za. Ne, se pravi, čujem, drugi del je brezpredmeten. Amandma štiri, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrneno. Dobro, bomo preverili preverimo četrti amandma. Konec glasovanja. Zavrnjeno z desetimi glasovi. Prosim, da dvigujete roke, zato da bom lahko preštela glasove. Amandma 9, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno izvorno besedilo v treh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani. Dobro, to ni jasno, preverjamo tretji del. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o amandmaju 10. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Preverjamo. Amandma 10. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo po imensko izvornem besedilu. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to amanma 11. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrneno. Glasujemo o izvornem besedilu po imensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto. Na to amandma 12, kdo je za? Proti, kdo se vzdrži? Zavrneno. Amandma 13D za, proti, vzdržani, zavrneno. Poimensko amandma 14. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 15. Poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto, drugi del poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to uh, izvorno besedilo, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to uvodna izjava je šest izvorno besedilo za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodna izjava sedemnajst izvorno besedilo za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodna izjava devetnajst izvorno besedilo za, proti, vzdržani sprejeto. In sedaj glasujemo poimensko o eh, celi rezoluciji. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Piri, čestitke. Želeli ste besedo. Izvolite. Spoštovani kolegi, hvala lepa, da ste postali tako jasen eh, signal. Eh, svetu za uh, suspendiranje uh, pogaja, pogajanj z Turčijo, istočasno pa smo tudi um, poslali jasen signal uh, turškim demokratom. To je res dobro, na ta način je parlament zauzdel jasno stališče. Hvala lepa. Hvala, sedaj nadaljujemo s poročilom gospoda Fandenkega. Van Pandenkelareja, Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik, letni pregled rasti za leto 2019, amandma 18. Začenjamo z glasovanjem, konec glasovanja. Zavrnjeno. 19. Poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno amandma 20 poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. 21 poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Poimensko glasujemo o amandmaju 22, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 23 poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 24 poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Poimensko glasujemo o 25, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 26, poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to amandma 1, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno poimensko amendma 2. Lahko preverimo še amendma 1. Začenjamo z glasovanjem. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to amendma 2 poimensko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Poimensko glasujemo o amadmaju 9, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to amadma 11 poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 12, poimensko glasujemo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Poimensko glasujemo o amandmaju 4. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Poimensko glasujemo o amandmaju 5. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to amendma šest začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to amendma sedem začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 8, kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Poimensko glasujemo o amandmaju 13, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 3, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 14, poimensko glasujemo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 15, poimensko glasujemo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 16, poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to, amandma 17, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 10, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno na to glasujemo o celotni rezoluciji, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo z zadnjim poročilom gospe Harkin, Evropski semester za oslojevanje ekonomskih politik, zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019, odstavek 2, amantma 2, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o izvornem besedilu. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Dru tretji del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno mislim, ampak bomo preverili tretji del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo, odstavek 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 1, poimensko glasujemo, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Poimensko glasujemo o amantmaju 6, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o izvornem besedilu, prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno, mislim, ampak bomo preverili. Drugi del izvornega besedila. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo poimensko o amantmaju 7. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto originalno besedilo, odstavek 26, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Nisem prepričana. Bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o odstavku 32 izvornega besedila, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. Tudi tu nisem prepričana, bomo preverili. Odstavek 32 izvorno besedilo, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to poimensko glasujemo o tretjem amandmaju, prvi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Druga, drugi del poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to glasujemo o izvornem besedilu, tudi poimensko, prvi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to glasujemo o izvornem besedilu odstavka 41, prvi del, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto, drugi del za, proti vzdržanju. Nisem prepričana. Bomo preverili drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Izvorno besedilo odstavek 45, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Na to je vodna izjava G, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del za, proti, vzdržani. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. No, bomo preverili. Glasujemo o tretjem delu. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na to amandma pet, kdo je za, kdo je proti kdo se vzdrži, zavrnjeno. In sedaj glasujemo poimensko o celotni rezoluciji. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. In tako smo zaključili z glasovanjem za danes popovdne, spoštovani kolegi. Hvala lepa.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 Če se želite pogovarjati, vas prosim, da zapustite dvorano in nadaljujete pogovore zunaj, kajti nadaljevali bomo z zasedanjem. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo kolega Delange Gualtieri, minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti prvo, kot prvo dobi besedo poročevalka, kolegica Delange, štiri minute, prosim. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik ga mijn, uh, ik ga mijn best doen in, uh, in de drukte die er nog is. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poskusila bom pač najboljše, še vedno je zelo glasno v tej dvorani. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, Torej, prosim, da res eh, tisti, ki se pogovarjajo v dvorani, zapustijo dvorano. Hvala. Kot sem rekla, dobro je, eh, če dosežemo dogovor o zelo eh, zahtevnem političnem dosjeju. To je pomemben dosje, kaj ti govorimo o stabilnosti finančnega sektorja in bank. In to je sektor, ki je še vedno zelo uh, krhek. banke imajo še vedno 820 milijard evrov na, um, v bilancah. Um, in to je zelo veliko in to lahko seveda povzroči velike probleme za finančni sektor. Banke. Eh, imajo manj manevrskega prostora za financiranje realnega gospodarstva, če je toliko denarja vezanega, 820 milijard evrov. In to so um, posojila kmetom, MSP-jem, um, gospodinstvom. In ta posojila so bila um, po um, odobrena, ko je bila gospodarska situacija drugačna. Ampak ne govorimo samo o denarju, temveč gre za uh, hiše ljudi, za preživetje ljudi. Um, se pravi, da se tega problema. Eh, se ga moramo lotiti ambiciozno, hitro, vendar tudi na odgovoren način. Kaj pa lahko naredimo? V preteklosti eh, je Evropska centralna banka eh, eh, tudi svetovala posameznim bankam, kako ravnati z slabimi posojili. In sedaj morajo banke same vzpostaviti blažilnike za oblažitev teh problemov. Torej, govorimo o treh letih za nedonosne izpostavljenosti. Se pravi, devet let za Eh, zavarovane nedonosne izpostavljenosti in to pomeni eh, hipotekarne kredite. Seveda Evropska centralna banka še vedno igra svojo vlogo in lahko določi tudi dodatne obveznosti za posamezne banke za pospešitev tega procesa odprave teh nedonosnih izpostavljenosti. To bo seveda boleč proces, ampak mi smo mnenja, da je bolje, če sedaj malo bolj trpimo, kot pa če to odločimo odlagamo um, v prihodnost in naslednjo generacijo. Žal to velja samo za nove, nove posojila. Banke pa imajo velike zaloge dolgov iz preteklosti in ti pomembno je, da bomo imeli direktivo, ki se bo uporabljala tako, uporabljala tako eh, za prejšnja posojila in ki bo omogočila fleksibilnost tudi tam in za nova. In s s eh, poročevalcem, so poročevalcem in poročevalci v senci se trudimo za to in upamo, da nam bo uspelo um, pripraviti ta dokument do naslednjih volitev. To je zelo občutljiv dosje in mislim, da smo lahko ponosni, kajti Evropska unija je zagotovila uspeh. Hvala so poročevalcu gospodu Gualtjarju in poročevalcem v senci. Hvala tudi komisiji in svetu Avstriji in Romuniji ki sta predsedovali v tem času. Um, To zgleda zelo uh, suhoparna tema, zelo tehnična, je pa zelo pomembna. Hvala, kolegica De Lange. Naslednji, kot naslednji dobi besedo, kolega Gualtieri, štiri minute. Gospa predsedujoča, problem nedonosnih izpostavljenosti uh, Eh, je bil že pogosto obravnavan in ugotovili smo, da je to eden od velikih problemov. Treba je zmanjšati tveganja v evropskem bančnem sistemu. In treba je tudi opozoriti na to, da je glavni razlog za um, obseg eh, slabih posojil, ekonomska recesija, ki je zajela evropske države po finančni krizi. In potem so se pridružili negativni učinki eh, vrčevalne politike v nekaterih državah članicah. Ja, temu pri, so prišle še prakse podeljevanja eh, posojil, ki eh, so bili neprevidni in tudi nepregledni. Več ukrepov je že bilo sprejetih, tako na, ravni, na nacionalni ravni, kot tudi na evropski ravni. In to tudi že kaže, eh, da prihaja do zmanjšanja um, medonosnih izpostavljenosti. Besedilo, za katerega smo se dogovorili, in tu se želim zahvaliti kolegici Ester Delange za sodelovanje, uh, ki nam je v rekordnem času omogočilo, da zaključimo um, zakonodajni postopek o tako delikatni temi in gre za dva glavna cilja. Okrepiti ukripe za preprečitev um, kopičenja nedonosnih nedo, izpostavljenosti in na drugi strani, da se. Da, ni, da preprečimo negativne pobude, kar zadeva um, podporo ekonomiji in tudi, kar, z, tudi iz vidika dolžnikov. Um, um, kaj ti, e, tudi e, če bi morali hitro odpraviti te kredite, bi to lahko imelo negativne posledice. Kaj e, smo se dogovorili s svetom? Predvsem, da se uporabi ta previdnostni backstop varovalo samo za nove kredite, za nova posojila v skladu z načrtom ukrepanja sveta, ki je zahteval prav to in to je tudi logično, kajti potrebujemo zadosten čas, da se prilagodimo novim določbam, eh, tako kar zadeva um, računovodstvo, tudi, kot tudi kar zadeva previdnostne ukrepe, in potem gre tudi za korektno um, um, bilanciranje za banke pri um, zmanjševanju teh eh, nedonosnih izpostavljenosti. Govorimo seveda tudi o zavarovanih eh, izpostavljenostih in nezavarovanih izpostavljenostih in pri tem govorimo o obdobju treh let in da um, Eh, je treba izkoristiti seveda tudi prociklične eh, učinke. Um, razen tega smo odpravili eh, pobude, ki bi lahko bili potencijalno negativni v, v, iz predloga komisije, kar bi pospešilo likvidacijo podjetij, ki so samo začasno nesposobne odplačati eh, posojilo, ki pa so solventne. In to bi imelo negativno posledico ne samo za podjetja sama, za MSP v glavnem, temveč tudi za gospodarsko rast in raven zaposlovanja. In na zadnje, in tudi to je pomembno, želim omeniti tudi element, ki smo ga uvedli in sicer previdnostno obravnavo, ki je za tiste nedonosne izpostavljenosti, ki, dru, ki jih drugi kreditni instituti um, kupijo na sekundarnem trgu. Um, da se prepriči tudi kaznovanje teh akterjev in da se zagotovi tudi večja varnost za MSP in tudi za druge dolžnike, pri čemer morajo ti akterji biti strogo, strogo nadzorovani. In mislim, da bomo tako zmanjšali tveganje bančnega sektorja in bomo prepričali negativne posledice za realno ekonomijo in za potrošnike in zato vas, m, vam predlagamo, da podprete to besedilo. Hvala lepa, gospod Gualtieri. Sedaj pa dobi besedo podpredsednik komisije, gospod Dombrovski. Uh, uh Gospa predsedujoča, gospod Delangi, gospod Gvalteri, gospe in gospodje, najprej želim vam, vam želim čestitati, da ste Um, julija lanskega leta se že začeli ukvarjati z veliko predanjostjo temu dosjeju in to je omogočilo doseči politični dogovor o besedilu, o katerem boste glasovali jutri. V zadnjih dveh letih smo se res eh, kri, eh, trudili za okrepitev Evropskega bančnega sektorja. Um, in um, tu gre za veliko tveganje, ki so mu izpostavljene Evropske banke nedonosne izpostavljenosti. Slaba pojo posojila v bilancah po finančni krizi um, um, so vodile tudi do upada gospodarske rasti. In če se s tem ne ukvarjamo dovolj hitro, potem uh, banke niso več sposobne izposojati denarja realnemu uh, gospodarstvu. Uspelo nam je doseči napredek pri nedonosnih izpostavljenostih, predvsem za prihodnost, za preteklost pa je drugače in predvsem eh, eh, je, nam je pri tem pomagala tudi gospodarska last v zadnjih letih, vendar to ni nekaj, kar je samo umevno. Treba je zagotoviti finančno stabilnost in treba je zagotoviti um, posojila za zagotovitev rasti in delovna mesta. Vendar v prihodnosti je treba preprečiti eh, prevelik obsek nedonosnih izpostavljenosti brez ustreznega minimalnega kritja. Torej, minimalno kritje za prihodna posojila dela je določeno in to bo um, dodatek k nadzornim instrumentom, ki se lahko uporabljajo za vsak posamečen primer in je treba upoštevati Eh, individualne okoliščine banke. Previdnostno varovalo naj bi zmanjšalo tveganja v bančnem si, si, s, sektorju in prispevalo k oblikovanju in krepitvi bančne unije. Vendar eh, je borova, varovalo del svežnjev, le del svežnjev ukrepov. Um, gre tudi za bolj učinkovito izvajanje in za bolj konkurenčen in pregleden sekundarni trg. Zato um, moramo predvsem razvijati tudi sekundarni trg za nedonosne izpostavljenosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa sledijo predstavniki političnih skupin, najprej za ILS, e gospod Girold, dve minuti, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. E, torej, gre za politiko varčevanja. Um, Nisem edini, ki ima vtis, da je finančna kriza in posledice, da so vodile do poškodb evropske enotnosti in te rane še niso povsem zacelile. Eh, finančni sistem je zelo trpel in to je imelo večje posledice tudi za življenje ljudi. In uh, zato um, imajo finančne institucije in banke pomembno vlogo. Pri posredovanju financ eh, in kapitala gre predvsem za dobro eh, delovanje našega finančnega sistema, tako da bodo vsi evropejci eh, lahko profitirali od potencijala našega gospodarstva. Vendar ne gre samo za banke, ki so bolniki, temveč tudi posamezniki. In zato gre za zmanjšanje nedonosnih izpostavljenosti in to je ključni del um, ob, obravnave, ki naj bi vodila do pravega okrevanja vseh deležnikov. E, zato želim čestitati poročevalcem, da so našli uravnotežen pristop k številnim problemom. Da bi eh, dosegli uspeh vsega tega, pa moramo poželiti tudi grenko pilolo. In sicer treba je voditi tudi javne finance na um, smotrn način, kajti um, um, um, Eh, tu eh, naj bi zagotovilo trajnostno gospodarsko rast in ne samo stagnacijo. Varčevalna politika ni posledica eh, nekega zlobnega sistema, ki ga je nekdo usilil drugim, temveč je odziv na neodgovorno ravnanje nekaterih držav in sicer preko zelo dolgega obdobja. Hvala lepa. Ja, gospod Gerald, naslednja je na vrsti za skupino SND, gospa Gild, dve minuti. Gospa predsedujoča, Najprej želim čestitati obima poročevalcema. Ne donosne izpostavljene, se tako kot smo slišali, so dediščina začne, zadnje finančne krize. In e, Evropska unija eno desetletje pozneje te ravni ni znažala, znižala. Zato potrebujemo ukrepe tudi za prihodnost. Od 2015 e, so, je, se je ta obseg izpostavljenosti znižal samo za 400 milijard pred nami je še dolga pot, da bi stabilizirali banke v evroobmočju in treba je očistiti te bilance, ko imamo pozitivno ekonomsko ozračje. Zato tudi um, pozdravljam to besedilo, ki je izboljšano po trialogu, kajti gre za uh, ustrezno obravnavo NLP-jev v bilancah bank. Um, Treba je predvsem odpraviti negativne posledice za realno gospodarstvo. Um, Sprejeli smo tudi bančni svežen in to zmanjšuje tveganje v bančnem sektorju in EU uh, eh, prihaja bliže bančni uniji, vendar tri velike reforme še čakajo, tako da bo bančni sektor EU postal bolj odpor, odporen. Prvič, odločni koraki za vse evropsko schemo za jamstvo za vloge, tako da bo imeli, imeli ustrezno delitev tveganja in enako varstvo vseh vrčevalcev. Škoda je, da desnica v tej hiši še naprej to blokira iz ideoloških razlogov in upam, da bo naslednji parlament to rešil. Potem trajnostno financiranje naj bo norma, naj izjema. In ker so banka še, glav, še vedno glavni vir financiranja ekonomije, imajo veliko odgovornost. Zadnji koraki, ki smo jih storili na področju eh, svežnja trajnostnega financiranja, vendar sprašujem podpredsednika komisije, kako bo komisija zagotovila, da bomo izvajali to odgovornost in da bo to zagotovilo predvsem. Eh, eh, ne moremo imeti bank, ki bi bile prevelike.